Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich. Kolleginnen und Kollegen, dobrodošli. In se opravičujem, da smo v zamudi, zadeva je bila nujna. Hvala gospodu Masiju, on je generalni sekretar Unije za sredozemlje. Hvala lepa za razumevanje to seveda ni samo omevno, kaj te. To ni bilo posebej lepo z naše strani. Mislim, da bo delo Unije za sredozemlje vedno pomembnejše. Večkrat smo o tem že govorili, kako pomembno je, da tudi iz Evropske unije pošljemo signale in elan za to, da se zadeva zažene. In mislim, da je tudi sklep danes, da bomo spodbujali 29 projektov v vrednosti 4 milijarde evrov, pomemben signal. Mislim, da bo to dobra posledica sestanka ministrov južnih. Uh, partnerskih držav, ki je potekalo aprila. 11. junija smo sprejeli poročilo Kukan v Evropskem parlamentu in eh, povedali smo, da je zelo pomembna regionalna razsežnost sosedske politike. To je zelo pomembno. Tudi v Evropski uniji vemo, da se spor rešuje tako, da razvijamo interese, ki so čezmejne narave, da zagotovimo mirni razvoj, ki zagotavlja gospodarski in socialni razvoj. Mislim, da naša skupna organizacija predstavlja instrument za to, da dosežemo napredke na tem področju. Hvala lepa, da ste se oglasili pri nas in eh, lepo vas prosim, da spregovorite. Izvolite. Merci beaucoup, monsieur le président. Monsieur le président, monsieur le vice-président. Hvala lepa, gospod predsednik. Podpredsednik, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani kolegi in prijatelji. Veseli me, da sem lahko danes tu z vami, da vam predstavim poročilo o delu generalnega sekretarja Unije za sredozemlje za leto 2014, je pa to seveda tudi priložnost za nas, da vam povemo o trenutnem stanju in perspektivah v regiji. Toliko bolj sem vesel, ker sem se skupaj z vami, gospod predsednik in številnimi evropskimi poslanci, s katerimi smo se srečevali na razno raznih sestankih. Skupaj smo se torej zavezali, da vas bom vse čas obveščal, spoštovane poslanke in eh, poslanci, o aktivnostih v okviru Unije za sredozemlje, da, da smo torej obveščali o različnih rezultatih, o razvoju dogodkov in o vprašanjih, ki se porajajo v sredozemlju. In mislim, da je pomembno, zame v smislu institucije in seveda eh, tudi iz vidika celotnega procesa Unije za sredo zemlje, da podamo omestno poročilo, da pogledamo, kje stojimo in da se tudi angažiramo za prihodnost. Predlagal bi, da podam predstavitev z pomočjo prosojnic PowerPoint in eh, seveda, da tudi potem opravimo razpravo skupaj z vami in da poglobimo razpravo o določenih točkah. Ne vem, ali zdaj vidite to predstavitev ali ne, mislim, da da. Torej, naj samo spomnim, kakšen je naš institucionalni okvir, znotraj katerega deluje Unija za sredozemlje, gre za medvladno organizacijo, ki združuje 43 držav članic Ampak seveda, če rečemo medvladna organizacija, to še ne pomeni, da se omejujemo zgolj na medvladno sodelovanje, temveč eh, nasplošno delujemo v kontekstu logike sodelovanja partnerstva z vsemi akterji v regiji z zelo natančnim ciljem in sicer okrepiti na operativni ravni sodelovanja v regiji. No, danes bom seveda govoril o poročilu o delu generalnega sekretarjata Unije za sredozemlje, bi pa obenem tudi poskušal umestiti to institucijo v ekosistem, znotraj katerega deluje. Gre za dokaj bogat ekosistem, ki eh, zajema ne le parlamentarno razsežnost preko parlamentarne skupščine Unije za sredozemlje, ampak tudi preko številnih drugih institucij, ki združujejo regijo. Arlem, fundacija Analind, eh, zasebni sektor, biznismen, eh, Askame, eh, potem univerza Emuni, EUMF. E Skratka, gre za to, da imamo ekosistem, torej okolje, znotraj katerega delujemo, mm, v katerem želimo čim bolj delovati v duhu sinergije med različnimi institucijami, ki so vključene v evropsko sredozemsko sodelovanje vodenje poteka na podlagi načela solastništva, co-ownership, z dvojnim predsedstvom, ki ga predstavlja Evropska unija eh, kot sever, vode enote na službi za zunanje delovanje, ki je prevzelo predsedovanje za sever. In potem je to tudi Jordanija, ki na podlagi so predsedovanja tudi sodeluje v tem ustroju, saj nam to omogoča, da institucionalno, politično tudi ukrepamo in eh, kažemo, da imamo v sredozemlju skupno enotno agendo, gre za trajen skupen dialog za opredelitev strategij, rešitev, ki jih eh, sprejemamo skupaj. Vse skupaj vodijo visoki eh, uradniki na generalnem sekretarijatu v Barceloni. Torej, stvari sem želel umestiti v kontekst, zato da se bomo lahko bolj natančno lotili izzivov in priložnosti, ki so pred nami. In želel bi tudi povedati par besed eh, o tem, kako bodo stvari potekale še naprej. v regiji je seveda vrsta kazalnikov, niso vsi zapisani tu. Bi pa rad izpostavil eh, tisto osrednje vprašanje zaposlovanja mladih, predvsem brezposobnosti mladih, kajti to je vprašanje, ki je po mojem mnenju ključnega pomena, ko obravnavamo regijo. to velja tudi za vprašanje eh, žensk v drugih eh, sektorjih. Ko razmišljamo o izzivih za prihodnost, je jasno, da so ti izzivi zelo veliki in postajajo vse večji. Ampak dejstvo je, da je potrebno upoštevati ne le izzive, ampak tudi priložnosti. In eh, zato mislim, da lahko povemo, da vidimo našo regijo kot regijo izzivov in priložnosti. In na teh priložnostih je treba delati, zato da poiščemo ustrezne odgovore na izzive, s katerimi se soočamo. No in to je razlog, zakaj želim v imenu generalnega sekretarjata spregovoriti o tej eh, temi. In eh, bi rad spregovoril par besed o mandatu. Regionalno sodelovanje mora potekati na regionalni ravni, jasno, po dveh oseh. Ena je ta forma za regionalni in politični dialog, drugo pa poseben nekakšen katalizator za konkretne projekte. No, danes imamo jasne rezultate, ki jih želim opredeliti tu pred vami kot ohrabrujoče. To so rezultate, ki so kar ohrabrujoči, ker ti spregovoril bom tudi o pospešitvi aktivnosti in eh, ta platforma eh, regionalnega sodelovanja nam je omogočila že organizacijo osmih eh, konferenc na visoki ravni, 13 srečanj visokih uradnikov in več kot sto forumov eh, ekspertov, torej strokovnih srečanj in eh, okroglih mis, ki smo jih eh, organizirali v sodelovanju z več kot 5000 deležniki iz razno raznih profilov in z različnimi predstavniki institucij. Torej, kar zadeva konkretne projekte danes je teh 33. odstotkov teh projektov je že v teku, torej v fazi izvedbe. Eh, delamo tudi na tem, da se bodo čim prej začeli izvajati novi projekti. nekaj časa bo še potrebnega, zato da se določeni projekti izvedejo. Uh, moramo počakati, da vidimo, kakšen bo učinek, konkretni učinek na terenu. Da lahko čim bolje prispevamo k bolj si odgovorom na vprašanja, ki se zastavljajo, oziroma da vidimo, kakšne so še možnosti. Prav tako bi danes eh, pred vami rad izpostavil, da teh 33 projektov odstotkov teh investicij se izvaja z mednarodnimi ali vladnimi sredstvi, drugih 50 odstotkov pa z nevladnimi sredstvi, civilna družba, univerza, zasebni sektor. In eh, mislim, da je zelo pomembno, da se zavedamo tega ravnovesja. In eh, naj tudi povem, da bo ta predstavitev na voljo tudi vam, da boste videli vse številke. torej 50 odstotkov javnih, 50 odstotkov nejavnih sredstev. To je mislim, da nojno, da lahko še naprej sodelujemo z vsemi v regiji, še posebej z eh, civilno družbo, akademsko sfero in tako naprej. Torej, aktivnosti se predvsem odvijajo okrog treh glavnih tematik, ki bi jih rad samo na, na hitro pregledal, kaj ti ne verjate imel. Uh, predolge eh, predstavitve, kajti mislim, da vse podrobnosti vidite eh, lahko v gradivu, ampak prva prioriteta je zaposlovanje mladih, kot sem že dejal, in tako imenovana vključujoča rast. V tem trenutku so ključnega pomena različni elementi Mm, ki govorijo o dejstvih na tem področju, mislim, da ne zahtevajo nobenega dodatnega komentarja. Je pa res, da je to tematika, ki je pomembna za jug sredozemlja, pa tudi za sever sredozemlja, torej za Evropsko unijo kot celoto. In eh, posledično pri zaposlovanju vlad, mladih vidim eh, nekaj, kar združuje Evropo in pa jug sredozemlja da na ta način lahko izvajamo skupne aktivnosti in tu mislim, da imamo jasno platformo regionalnega sodelovanja, ki je zelo aktivna glede teh vprašanj in eh, danes imamo že 13 eh, projektov od skupno 43, ki so konkretno namenjeni za poslovanje mladi in vključujoči rasti. Drugo je opolnomočenje žensk, torej krepitev uloge žensk v družbi, v družbeno-ekonomskem življenju držav na jugu. To je problematika torej na jugu sredozemlja, pa tudi v državah EU. Eh, e to pravim zato, ker vidim, kakšne razprave potekajo na naših sestankih in to vključuje seveda tudi določeno število partnerjev iz EU, ki so tudi vključeni v izboljšanje eh, in krepitev uloge žensk v družbi. In tu imamo deset projektov, konkretno namenjenih tej tematiki. Tu imamo medijsku konferenciju koja je relansirana 2014. Temu je sledilo več konferenc in drugih aktivnosti v Barceloni, kjer smo predvsem izvajali pristop, ki je vloževal več deležnikov, različnih deležnikov. In naš cilj je torej, da v teh desetih projektih pomagamo 50 tisočim upravičencem, ki so danes že vključeni v različne projekte, ki jih eh, izvajamo. No, tretja prioriteta zadeva trajnostni razvoj. Trajnostni razvoj v širšem smislu, dame in gospodje. Torej, tu govorimo o infrastrukturi, govorimo o energetiki, govorimo o podnebnih spremembah, o okolju, o vodah, skratka gre za trajnostno rast v najširšem možnem smislu te besede. No in tudi tu izvajamo sodelovanje, regionalni dialog preko 14 eh, projektov v kontekstu tematike trenutnega razvoja in to nam omogoča obravnavati tudi to področje. Tu bi predvsem rad izpostavil urbano trajnostno, urbani trajnostni razvoj oziroma urbano trajnostno rast, to je področje, kjer je pomembno dosegati še boljše rezultate in to je tematika, ki bo v prihodnjih mesecih in letih samo še pridobivala na pomenu. No, prej sem že dejal, da sodelujemo z mrežo partnerjev. Unija za sredozemlje, naj spomnim, je medvladna organizacija, ampak ne moramo in eh, tudi ne smemo delati sami eh, in eh, ravno sprotno mislim, da moramo krepiti sodelovanje, komplementarnost z vsemi našimi partnerji. In tu še posebej pozdravljam tesno sodelovanje v kontekstu parlamentarne razsežnosti, sploh v smislu parlamentarne skupščine Unije za sredozemlje. Imeli smo že tri sestanke v Barceloni na sedežu Unije za sredozemlje eh, z kulturnim, političnim in eh, ekonomskim vidikom, ki je bil zastopan. Prav tako je na plenumu parlamentarne skupščine eh, maja 2015 tudi potekal zelo uspešen sestanek tudi na vrhu predsednikov parlamentov. Torej, sodelujemo tudi z mrežami civilne družbe, z univerzami in številnimi drugimi akteri in skušamo zagotoviti kar se da vključujoč pristop, ki nam omogoča povezovanje od zgoraj na vzdolj in od spode na vzgor, da imamo torej strateško vizijo, strateški pogled, ki pa ne pozabra na mm, politično-strateške vprašanja, ampak se ob enem tudi osredotoča na eh, projektno operativno delo z kar se da pragmatičnim pristopom. Na zaključim eh, predstavitev s tem, da povem, da poleg tega poročila o aktivnosti za 2014 moram povedati tudi, da sem eh, sredozemec, Maročan, človek, ki prihaja iz Magreba. In uh, ob vseh teh predpostavkah ne morem reči in stati tu pred vami, da je vse to, kar počnemo, dovolj. Povedati moram tu danes pred vami, da je pomembno, da se ozremo v prihodnost, da imamo oči usmerjene v to, ki je trenutno stojimo in seveda, da obenem upoštevamo tudi razno razne izzive, ki ostajajo pred nami. No in na tej poti, ki vodi v prihodnost, želim podati naslednji predlog. Kot prvo se mi zdi temeljnega pomena, da zdaj, ko praznujemo 20. obletnico barcelonskega procesa, to je novembra 1995, eh, ko je ta proces eh, sprožen, torej novembra 2015, ko Evropska unija ravno opravlja pregled svoje sosedske politike, Eh, to je tudi trenutek, ko OZN opravljajo pregled ciljev tisočletja. Eh, to poteka tudi v trenutku, ko se opadajo vse te aktivnosti in zato bi red tu na tem mestu še enkrat podaril pomen regionalne razsežnosti sodelovanja eh, med severom in jugom sredozemlja. To sodelovanje v tem trenutku ostaja prenisko, kajti vse kaže, da je še vedno regionalno sodelovanje pre nizko, na pre nizki stopni. Dejstvo je, da imamo že vse kapacitete za to, da države med seboj sodelujo, da se trgi razširijo eh, in gre za sodelovanje tako med državami juga samimi in tudi med državami iz juga in državami iz severa, da resnično pride do procesa eh, regionalnega povezovanja, eh, do krepitve raznovrstnih priložnosti. In to je ključnega pomena, da ne pozabimo na to in da krepimo regionalno razsežnost, ki se mi zdi v samem osrčju DNK-ja Unije za vsega zemlje. Prav tako je pomembno, da skupaj, povdarjam, skupaj okrepimo izpostavljenost in otipljivost aktivnosti, ki jih izvajamo na terenu. In sicer zato, da pride do dejanskega ponotranjanja rezultatov, ki jih dosegamo in ko pravim mi, imam v mislih vse institucije, ki delajo na tem, vključno z generalnim sekretarjatom Unije za sredozemlje in z eh, tega stališča menim, da je partnersko sodelovanje z vami, spoštovane parlamentarke in parlamentarci, ključnega pomena. Mislim, da je vizija, ki potrjuje usmeritve, na kateri že delamo, torej zaposlovanje mladih, eh, vključujoča rast, krepitev vloge žensk, trajnostni razvoj. Eh, vse to je pomembno, ampak mislim, da moramo dati večji povdarek eh, na te tematike. Danes imamo 33 projektov in zagotavljam vam, da lahko podvojimo ali celo potrojimo število projektov. Zato potrebujemo močno politično podporo, potrebujemo močno finančno podporo in za vse to potrebujemo tudi višjo mero usklajevanja in več eh, sinergij med različnimi akterji, vključenimi v to sodelovanje, da bomo na ta način lahko naredili korak naprej. V zaključek naj citiram tri predloge in na prihodnje leto, ko se bom vrnil in eh, podal poročilo o delu za 2015, upam, da bom lahko poročal že o prvih predlogih rezultatih na tem eh, področjih. Kot prvo predlagam, da se lotimo pomembne pobude Unije za sredozemlje na področju eh, priseljevanja. To je tema, ki ni zgolj tema, na katero velja gledati iz varnostnega vidika. Potrebujemo globalni pogled, dolgoročni pogled in na ta način mislim, da lahko dejansko naredimo več in eh, ne vidim boljše institucije, kot je Unija za sredozemlje, ki bi lahko sprožila takšno pobudo skupaj z drugimi akteri na področju migracij in razvoja. Seveda bo o tem odločilo dvojno predsedstvo, kajti konec koncev je to predsedstvo in pa države članice tisti organ, ki odloča o takšnih pobudah. No, prav tako pa menim, da moramo več storiti na področju medkulturnega dialoga in eh, ekomenskega dialoga. To je pomembno, da storimo več, da ne gre zgolj za besede, ampak da se dejansko ljudje med seboj bolje razumejo. Kajti nespremljivo je danes, da je prišlo do takšnega kulturnega razkola, da imamo uh, takšen razkorak v smislu medsebojnega razumevanja. Mislim, da je odgovornost nas vseh, da se več za medkulturni dialog in zato še kako pozdravljam pobudo španskega ministra zunanje zadeve, ki je prevzel pobudo, da bo konec julija na sedežu Unije za sredozemlje organiziral velik eh, sestanek pod njegovim pokroviteljstvom ravno na temo medkulturnega in eh, medvirskega dialoga. Prav tako pa menim, res je zaključek, da moramo storiti še več v smislu letnih srečanj med vsemi institucijami, ki so aktivne za sredozemlju, ravno zato, da konkretiziramo ta cilj koordinacije, iskanja sinergetskih učinkov in eh, komplementarnosti. Toliko, hvala lepa, dovolite mi, da v zaključek nekoliko humorno pa vendarle povem tole našel sem tole karikaturo v Herald Tribune in tu vidimo terorista, ki se pripravlja na teroristično dejanje in potem vidi na trgovini tablo, da zdaj zaposlujejo in eh, pravi, da zdaj, ko je videl ta oglas za zaposlitev, si pa premislil, pa ne bo sprožil bombe. Hvala lepa beaucoup, euh, Monsieur le Secrétaire Général, euh, Monsieur Fatala Sigilmas. Hvala lepa, gospod Grani sekretar. Že tri leta vodite sekretarjat v Barceloni. In ravno s to prioriteto zaposlovanja, ki je ena od treh prioritet, ki ste jih eh, omenili, in eh, tudi močnejša, večja vloga ženske družbi, eh, potem trajnostni razvoj, mislim, da številne naše kolege resnično zanima, kako bi Unija za sredozemlje lahko eh, storila več tudi v boju proti nezakonitemu preseljevanju. Vi sami prihajate iz Maroka, torej iz države, ki je nedavno tudi sama postala država, ciljna država, ne le tranzitna država, kar zadeva migracijske eh, tokove. Tako da mislim, da je medsektorsko sodelovanje na globalni ravni tu še kako dobrodošlo in zanimivo. Torej, kolegice in kolegi, dve minuti na posameznika, kaj ti že tako in tako nekoliko zamujamo. Besedo pa najprej dobi gospod Milan Morn. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi generalnemu sekretarju Unije za sredozemlje, da je spet pri nas. Mislim, da je bil nazadnje tukaj pred 14 ali 15 meseci. Uh, Lepo je, da je spet z nami. Zahvaljujem se mu za njegov interes, za dialog z tem odborom in pa z Evropskim parlamentom nasplošno. Tudi vam želim čestitati. Vaša regionalna eh, situacija je trenutno zelo težka glede na nedavno krizo, ki je prizadela proračune in pa projekte, ki so v teku. Uh, Eh, še vedno naj bi 50 odstotkov projektov eh, izvajali. In ob tem moramo pohvaliti učinkovitost pri izvajanju projektov. Eh, to je eden izmed glavnih mandatov, ki jih ima vaš sekretarjat. Govorili ste o, tudi o koledarju naših dejavnosti. No, Edward Kukan je poročal o politiki sosedstva. In eh, tukaj v našem odboru, v parlamentu, razmišljamo o prenovi sosedske politike. Eh, z vašega privilegiranega položaja, no, vi ste vsak dan v stiku za to sosedsko politiko, eh, torej me zanima, kaj bi, kaj bi predlagali odboru parlamenta, kakšne spremembe, kakšne transformacije, kako bi lahko spremenili sosedsko politiko. Um, Parlament bo to obravnaval tudi na plenarnem zasedanju čez nekaj tednov. Euh, Hvala lepa, gospod generalni sekretar, za vašo predstavitev. Moram reči, da se popolnoma strinjam eh, s prioritetami, ki ste jih izpostavili. Torej, zaposlovanje mladih je vsekakor osrednje vprašanje tako za jug kot za sever sredozemlja potem eh, opolnomočenje žensk, prav tako. In v tem kontekstu lahko samo podprem to, kar ste dejali, tudi kar zadeva vaše ideje, da bi več investirali v parlamentarno razsežnost, naprimer za krepitev medkulturnega eh, dialoga. Mislim, da bi bilo zelo pomembno tudi pripraviti skupne projekte, ki jih pripravijo skupaj parlamentarci iz severa in juga sredozemlja, torej obiski konkretnih projektov, pobude za eh, dialog, za poglobitev tega, kar na nek način že počnemo na ravni parlamentarne skupščine, ampak eh, mislim, da bi lahko še bistveno več tu storili. Moje vprašanje pa je naslednje. Glede migracij. nič mislim, da ne kaže, da se bodo stvari izboljšale na tem področju, sploh eh, glede na vse konflikte, ki smo jim priča. Govorimo predvsem o zakonitih poteh priseljevanja. da poskušamo na nek način obvladati zakonite in nezakonite migracijske eh, tokove, tudi z varnostnega vidika. Zanima pa me, kaj storiti za to, da lahko na regionalni ravni več storimo tudi v, na relaciji jug-jug, naprimer sodelovanje Maroko-Alžirija. Eh, mislim, da bi tu lahko veliko storili, če bi ti dve državi sodelovali. Hvala lepa, gospod Avstraličus. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod generalni sekretar, hvala lepa za vašo predstavitev in tudi hvala, da ste pripravljeni priti k nam in govoriti o pomembnih vprašanjih. Zelo pomembno je, da slišimo, kakšno je stanje in kaj se dogaja v različnih eh, regionalnih organih. Vem, da je Unija za sredozemlje dosegla veliko napredka na področju konkretnih projektov. To je zelo pomembno. In uh, ljudje na terenu si želijo videti konkretne rezultate. Imam pa dve vprašanji, ki vam uh, jih želim zastaviti. Upam, da nam lahko poveste kaj več o tem. Politično sodelovanje. Uh, Omenjali ste medparlamentarno skupščino Unije za sredozemlje. Redno gosti zasedanja te vrste. Zanima me, dokolikšne mere sestava te parlamentarne skupščine odraža realnost in koliko organi in skupine v okviru te skupščine odražajo realnost. Bi bilo treba še kaj dodati dejavnostem? tega organa, kajti želimo si spodbujati regionalno sodelovanje, želimo zagotoviti svež zagon na področju sodelovanja. Drugo vprašanje zadeva vprašanje lasništva. Države, ki pri tem sodelujejo, še posebej z juga, torej na južnih obalah Sredozemskega morja, do kolikšne mere se te države čutijo kot članice Unije za sredozemlje. Zelo pomembno je, da partnerstva ne usiljujemo, ampak da se dogovarjamo in da potem projekte tudi skupaj izvajamo. Zelo bi bil vesel, če bi lahko kaj več povedali o tem. Hvala. Petras, Hvala gospod Kastaldo. Merci beaucoup, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej izrekam dobrodošlico ekscelenciji generalnemu sekretarju. Moram reči, da je vedno veselje gostiti vas tu in eh, z vami izmenjati nekaj besed. Popolnoma se strinjam eh, s cilji, ki ste jih izpostavili, še posebej, ker je medkulturni, medverski dialog. Uh, Prav tako pa se strinjam glede načina, ki ga velja obrati, zato da se lotimo osrednje tematike dan danes za ljudstva sredozemlja in za Evropo eh, kot celoto. Potrebujemo torej bolj celovit eh, pristop, ki se osredotoča na razvoj eh, in ne le na varnostna vprašanja. Moje vprašanje bo dokaj direktno. Danes imamo že izkušnje z pomorsko operacijo, tudi vključuje vojaške, eh, vojaška plavila in pa tudi civilna plavila, ampak danes imamo tudi žal izkušnjo zopet smrtnih žrtev eh, z plavilom, ki je izplul iz Libije, eh, polno priseljencev. Ne vem, kdo je bil za to odgovoren. Ministrstvo za javne zadeve v Agrigentu v Italiji je tudi sprožil preiskavo zaradi umora. In eh, zato me zanima, ali menite, da glede na mandat, ki ga ima ta operacija, ta operacija lahko eh, se odzove na izzive, s katerimi se sooča, ali pa ste morda mnenja, da je potrebno izboljšati določene velike ali eh, morda izrekate kritiko na račun določenih. Eh, elementov. Hvala lepa in želim vam eh, vse uh, dobro pri vašem delu. Besedo pa dobi gospod Edvard eh, Kukan, naš poročevalec. Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči, se opravičujem za zamudo, pozdravljeni gospod generalni sekretar. V zadnjih mesecih ste postali bolj reden gost v našem parlamentu. In večkrat, ko govorimo z vami, bolj cenimo delo, ki ga upravljate na področju Unije za sredozemlje. Na kratko želim povedati naslednje. Ta odbor je že glasoval o poročilu o pregledu sosedske politike Unije za sredozemlje in eh, generalni sekretar sta omenjena v tem poročilu. Zato smo vam še posebej hvaležni za vse konkretne predloge, ki ste jih podali danes. Vedeti moramo, da vi obravnavate konkretne projekte in to je zelo dobro glede na to, kdo so člani vaše unije in kako je sestavljena. To poročilo bi lahko izkoristili tudi kot eh, uradni okvir za nadaljne sodelovanje med vzhodnimi in južnimi državami, mislim pa, da bi se lahko posvetili pragmatičnim in konkretnim projektom. Velike scheme mi niso všeč. Mislim, da je bolje, če se posvečamo majhnim projektom, ki jih lahko izvedemo in pri katerih lahko sodelujemo. Postopoma, ko se bodo zadeve izpeljale, lahko pripravimo tudi večje projekte. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in eh, veselim se že konkretne razprave za sodelovanje med nami. Hvala, gospod Picolo, izvolite. Hvala lepo. Hvala lepa. Sem eh, nekdani član parlamentarne skupščine za Unijo za sredozemlje, zato vidim nekaj vprašanj, ki bi jih morali takoj rešiti. Gre za migracije, demografske spremembe, usposabljanje, izobraževanje, finance za MSP-je, enakost med spoloma in še nekaj. Gre za zaposlovanje in opolnomočenje mladih. Mislim, da je sodelovna mesta glavni dejavnik stabilnosti. Zato me zanima, kaj menite o teh pozivih, da bi imeli prosto trgovinsko območje na področju sredozemlja. Zanima me tudi, kaj menite o spodbujanju trgovinske izmenjave jug-jug in vlaganje v SMS. Mislim, da bi to morali razviti. EBRD in nekatere druge finančne institucije bi lahko pri tem sodelovali. Zanima me, kaj menite o tem. Hvala. Hvala. Gospod Desernes, izvolite. Eh, merci beaucoup, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Z veseljem sem vam prisluhnila, gospod eh, generalni sekretar, tudi vašemu poročilu o aktivnosti o de, de, delu, ki je zelo dobro. Eno vprašanje, na katerega verjetno odgovor bo dati bolje kot kdorkoli. Izzivi, s katerimi se danes soočamo v sredozemlju, v okolici sredozemlja, so izjemno eh, veliki. Gre za vprašanje eh, konfliktov, mm, skrajnežev, varnosti, stabilnosti v številnih državah. Skratka, vse to so izjemni eh, izzivi. In mislim, da seveda gre vaše poročilo v pravo smer, ampak danes nismo več v običajnih časih, nikakor ne. In zato se sprašujem, ali morda ni čas, da razmišljamo o tem, da bi ta mandat eh, popeljali naprej, da naredimo nekaj več, ker to je politična usmeritev eh, Unije za sredozemlje, da vse evropske države lahko ukrepajo in da skušamo prispevati k rešitvi vseh teh težav. To je prva stvar. Potem pa še dve kratki vprašanji. Najprej, ali menite, da pomankanje evropske politike priseljevanja pomeni, da stvari gredo v pravo smer in ali se vam zdi, da razvojne politike, ki jih izvajamo, so politike, ki lahko karkoli Eh, prispevajo ali pa jih je potrebno spremeniti. Vem, da ne bomo spremenili eh, težav, s katerim se soočamo zgolj na ta način, ampak mislim, da se moramo ponovno osredotočiti na to tematiko. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa in še zadnji gospod Bergamini v imenu službe za znanje zadeve. Izvolite. Merci, monsieur le Président. Je serai bref également. Euh, Uh, hvala lepa, tudi jaz bom kratek. Najprej hvala generalnemu sekretarju, našemu prijatelju, s katerim sodelujemo že lep čas. Teh nekaj eh, minut bi izkoristil za to, da povem, kako zelo svojevrsten forum je Unija za uh, sredozemlje. Predvsem je to nujen forum. Generalni sekretar je že omenjal boj za mlade, boj za zaposlovanje v sredozemlju. In zato eh, so vključene v številne države, 43 eh, držav. Morda bomo začeli razmišljati o novih metodah dela. Je pa seveda treba vedeti, da so tu potrebne tudi politične reforme. Podali ste deset ključnih razlogov, zakaj je potrebno več storiti na tem področju, zakaj je potrebno eh, bolje podpreti uh, Unijo za sredozemlje. To je edini forum, v katerem Palestina pod imenom Palestina sodeluje z Izraelom. Drugi razlog na ravni visokih predstavnikov na dnevni ravni, na ravni veleposlanikov, na mesečni ravni, sodelujejo predstavnike Ankare in eh, Cipra in eh, sodelujejo na področjih, ki sem jih omenil. Tretji razlog, vprašanje sodelovanja med Marokom in eh, Alžirijo. Alžirska vlada finančno prispeva k sodelovanju, k delovanju generalnega sekretarjata Unije za sredozemlje, ki ga vodi maroški diplomat. To je resnično čudež diplomacije. Libija. Pred dvema letoma smo organizirali srečanje ministrov za promet Unije v sredozemlje in eden eh, poleg drugega sta sedela italijski in libijski eh, minister. In prvikrat po letu 1948, po torej, eh, neodvisnosti Libije, je bilo to možno. Potem Sirija. To je eno redkih področjih, glede katerih se arabske države strinjajo, da sedež, ki pripada Siriji, ne velja prepustiti niti vladi Bašara Lesada, niti opoziciji. To je ena redkih eh, zadev, kjer so arabske države enotne. Potem vprašanje žensk. Prvo srečanje ministrov uh, Unije od Sredozemlje, septembra 2014, je obravnaval ravno to temo. To je bila prva tema, o kateri smo govorili skupaj z arabskimi državami in nekaterimi arabskimi prestolnicami, eh, v katerih imamo eh, večinsko konzervativne eh, muslimanske sile. Ampak ravno te vlade so tiste, ki so najbolj ambiciozne, kar zadeva pravice žensk, kar zadeva opolnomočenje, kar zadeva izobraževanje, boj proti nasilju, vse teme, ki jih obravnavamo. Torej. Potem eh, države na severu Evrope. Prvi krat imamo države na severu Evrope, ki tudi sodelujejo, eh, tudi pod litovskim eh, predsedstvom. No, še nekaj. Zahvaljujoč Uniji za sredozemlje, nam je uspelo narediti še korak naprej. Sploh, kar zadeva sektorske, sektorske sodelovanje. In še zadnja zadeva, tu sodelujemo v logiki sodelovanja, skupnega usmerjanja eh, v sodelovanju torej z kraljevino Jordanijo. In eh, to dvoglavo vodstvo mislim, da deluje zelo dobro. To govorim tudi v soglasju z iranskim veleposlanikom Batojmem. In mislim, da to tudi lahko prispeva k izboljšanju politike, sosedske politike. Pomembno je, da naredimo tu korak naprej. Paradoksalno je to, da je ključna tema, ki skrbi za unijo sredozemlje, ki združuje specialiste z področja terorizma, preseljevanja, eh, akademskih eh, sfer, eh, zaščite pomorstva in tako naprej. Ampak prioritete morajo biti tudi politične. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Bergamini. Gospa Alijo Mari, potem pa generalni sekretar ponovno dobi besedo, izvolite. Hvala lepa. Čisto na kratko. Mislim, da je pomembno spomniti na eno stvar. Ta zamisel izhaja tudi iz ugotovitve, da Evropa, če želi delovati kot ekonomska politična silnica v jutrišnjem svetu, nima zadostnih ekonomskih in geografskih razsežnosti. In eh, mislim, da moramo en in drugi na obeh eh, straneh sredozemlja vedeti, da nas eh, združuje ne le želja, ampak tudi potreba po sodelovanju, da na ta način naredimo več za teh 700 milijonov prebivalcev. in to kljub konkurenci drugih svetovnih regij za vodilno vlogo. In to je ključno. Ključno je, da zagotovimo dovolj močne povezave, dovolj visoko mero homogenosti, da lahko mi kot sila imamo ustrezno težo, kot eh, torej evrosredozemska sila. Gospod generalni sekretar, vprašanje seveda je eminentno politično vprašanje in sicer ali danes morda nismo v fazi velike politične stagnacije. Vsekakor eh, pozdravljam in se zahvaljujem za to, kar ste storili, ampak upoštevajoč razvoj dogodkov in konfliktov eh, okrog sredozemlja, pa se zdi, da je ta ideal, ta volja morda nadodovala v primerjavi z odločitvami in kontekstom, ki je vodil v uresničitev te ideje, ki je po mojem mnenju še vedno ena največjih eh, idej današnjega sveta. Hvala lepa. 5 do 7 minut. 5-7 ja, minut, da se lahko sredozemlje, to ni prav veliko. No, vse, pridem še nazaj. Torej, najprej, dame in gospodje, hvala za spodbudne besede moram reči, da sem slišal veliko besed spodbude, eh, pohvale, želje po sodelovanju, kar eh, seveda nikakor ne pomeni, da smo ravnodušni do našega dela, ampak to vidim kot spodbudo in interes za to, da regija stori še več in mislim, da je izjemno pomembno za nas, da prisluhnemo vam in da slišimo to, kar ste eh, slišali vsi. In lahko vam tudi zagotovim, da sem si vse še kako dobro zabeležil. Kot drugo, naj tudi razumem kompleksnost okolja, v katerem eh, delujemo, ampak moj namen danes je, da vam sporočim, da Sredozemlje vendarle ima svoj naslov, ima telefonsko številko in ima elektronski eh, naslov. To ne pomeni, da imamo zdaj čarobno paličico, s katero rešujemo vse. To bi bilo eh, Eh, čisto prelepo in zelo prevzetno, če bi eh, razmišljali na tak način. Ampak to je pomembno zakaj? Zato, ker v preteklih eh, obdobjih evrosredozemskega procesa ni bilo tega orodja, ki se mi zdi danes še kako pomembno. In danes se zavezujem pred vami, da v generalnem sekretarjatu v Barceloni, ki šteje približno 60 ljudi, eh, vsekakor delamo z veliko mero predanosti in učinkovitosti in vsem tem zaposlenim se želim pokloniti pred vami. Seveda je pomemben izziv tudi priseljevanje. Je pa pomembno, da upoštevamo tudi državljane sredozemlja, če hočete. Ne gre za vprašanje maroškega diplomata ali človeka z, južda, z juga sredozemlja, ki tu pred vami govoril o tem, kakšno je stališče Unije za sredozemlje glede nedavno sprejetih odločitev. Tega ne morem komentirati, konec konca to niti ni moja vloga in mislim, da bo se to brez težav razumeli. Ampak rad bi se vrnil k temeljnemu vprašanju, ali je potreben celovit, globalen, uravnotežen pristop k priseljevanju. In tu ne smemo pozabiti, kakšne realnosti nas eh, obkrožajo. Ne smemo pozabiti na milijone ljudi na jugu sredozemlja, ki danes žive v Evropi. Čisto zakonito, eh, čisto miroljubno, integrirano v družbo in to velja za veliko večino teh ljudi. Ne smemo pozabiti na vse te ljudi, ko govorimo o eh, človeških tokovih v sredozemlju. Prav tako ne velja pozabiti, da Evropska unija oziroma Unija za sredozemlje v prihodnih letih in desetletjih potrebuje na desetine milijonov novih delavcev. Prav tako ne smemo pozabiti na pomen mobilnosti, mobilnosti ljudi med eh, različnimi državami, če želimo regionalno sodelovanje. Regionalnega sodelovanja brez mobilnosti eh, oseb preprosto ni. Tako da ne treba povedati, da moramo resno premisliti o tej tematiki migracijskih tokov v kontekstu globalne uravnotežene vizije ki izpostavlja naslednje. Kot prvo, potrebno je sodelovati. In sodelovanje ni beseda kar tako, to ni neka teorija. Da vam pokažem prosojnico, ki jo prej nisem eh, izpostavil. Tale tu. Statistika Frontexa, ki mislim, da odlično kaže razvoj dogodkov. To se vse skupaj zaključi v 2015, manjka še drugi del 2015. No, ampak v vsakem primeru tu vidimo te tri glavne koridorje. Zdaj so tu še novi, v mislih imam Srednjo Evropo, e, kjer vidimo, kaj se dogaja tudi v smislu e, meje med Srbijo in Mačarsko, naprimer. Skratka, pojavljajo se novi migracijski koridori, ampak to sem želel pokazati, zakaj. Zato, ker imamo zahodni koridor, ta zadeva v bistvu Maroko in Španijo, in ravno zahvaljujoč sodelovanju, ravno zahvaljujoč partnerstvu, ravno zahvaljujoč resničnemu skupnemu delu, statistika, kot vidite, danes kaže, da je to meja, ki jo bolje obvladujemo. To ne pomeni, da problemov ni, ampak to pomeni, da jo obvladujemo na način, da tam so prisotne strukture. Če danes torej imamo težavo s temi tragedijami v sredozemlju, je razlog za to Libija in problem pomankanja sogovornika, s katerim se resnično lahko opredeli politika sodelovanja. Tako da mislim, da je treba ustrajati vendarle na tem, da je nujno strukturirati, organizirati sodelovanje. Sodelovanje ni grda beseda, ko pride do sodelovanja, so konkretni rezultati, to vidimo tudi tu. <clears throat> Ampak tu je potem tudi vidik sodelovanja. Kajti, ko človek emigrira, emigrira iz jasnih razlogov, pa naj gre za politično nestabilnost, ki zopet izhaja iz jasno opredeljenega problema, vidimo, da je vse več migracijskih tokov iz Severne Afrike in to zato, ker je jasno določena politična situacija, ki zahteva ukrepanje. Potem eh, so tudi ekonomski migranti. V prihodnje bo vse več tudi podnebnih migrantov. Tako da mislim, da potrebujemo ukrepe eh, na vseh teh področjih, da lahko zagotovimo ustrezen odziv. potem eh, Evrosredozemska univerza v Fezu. To je resnično regionalni projekt, čezmejni projekt. Gre za projekt, ki je namenjen mladim, ki jim omogoča zaposljivost in ki pomeni tudi to, da je manj migracijskih pritiskov in da se Eh, razvijajo ljudje v mobilne posameznike, ki predstavljajo prednost za vse. Želim si torej, da bi to postal res eh, paradni kon naših projekcij, da bomo tu lahko naredili korak naprej in da bo resnično prišlo do razvoja skupne kulture, ki nam bo omogočala eh, bolj primerno in zaželjeno mobilnost. Potem sporazumi o proste trgovini, investicije, vse to mislim, da privede do številnih navskrižnih interesov v pozitivnem smislu. In to nam omogoča, da v sredozemlju vidimo ne le izzive, ampak tudi priložnosti. Najnedavnejši primer. Ko je prišlo prejšnji teden do 600 milijonske investicije eh, na jugu sredozemlja, je to partnerstvo, ki bo zagotovilo konkurenčnost za podjetje Peugeot in eh, za razvoj tega podjetja na mednarodni ravni. To so torej ti skupni interesi, ti pozitivn, to pozitivno skrižje interesov in eh, to je tisto, kar kaže, da lahko vzpostavimo trdno regionalno sodelovanje, ki koristi vsem upletenim. Vprašanje je ogromno časa za odgovor, je malo, da bi odgovoril na vsa, ampak bi pa vendarle odgovoril na še dve vprašanji, nekoliko bolj natančna. Vprašanje evropske sosedske politike. Tu mislim, spoštovane kolegice in kolegi, da smo v zelo pomembnem trenutku, saj moramo poskušati izkoristiti to priložnost za novo evropsko sosedsko politiko, ki bo temeljila na načelu partnerstva. In eh, če lahko kaj svetujem, potem lahko svetujem ali priporočim, da v eh, tem poročilu o sosedski politiki in s velikim zanimanjem sem prebral poročilo, ki ga je pripravil gospod Kukan, ki mu tudi čestitam za upravljeno delo in za vse to, kar je storil na področju sosedske politike na splošno. Torej, če lahko kaj priporočam, potem bi priporočil, da se okrepi regionalno razsežnost, da se okrepi pomen regionalnega sodelovanja, ravno zato, da nas ne bo omejevala vizija, ki bi bila zgolj linearna in eh, strogo omejena na bilateralno vprašanje, ampak da bo vključevala tudi dvostransko dinamiko v regionalnem strateškem okviru. To mislim, da je zdaj eh, tisti trenutek, ki je prišel, kajti izzivi so regionalni in tudi odzivi morajo biti eh, enako regionalni. Naj zaključim z politično razsežnostjo, kajti tudi to vprašanje ste mi zastavili, konkretne glede parlamentarne skupščine Unije za sredozemlje. Mislim, da je zelo pomembno, da ohranimo to dinamiko, da jo okrepimo, da več storimo tudi ne le za generalni sekretarjat in eh, parlamentarno skupščino Unije za sredozemlje, ampak da omogočimo tudi to, da na ravni medparlamentarne skupščine storimo več in tu mislim, da je vloga, ki jo imamo, zelo pomembna. Če lahko v zaključek povem, eh, Moram reči, da danes bolj kot kdajkoli eh, prej, kot je dejal pa tisti Bergamini, potrebujemo strukturo za regionalno sodelovanje. Moramo sedeti za isto mizo, moramo sodelovati, da na ta način zagotovimo, da bo naša prihodnost tudi prihodnost eh, nas vseh skupaj. In ta metoda skupnega lastništva nad projekti, To vrstno sodelovanje je izjemnega pomena in pogosto pravim, da če Unije za sredozemlje ne bi bilo, bi jo danes morali vse tako ustvariti. Hvala lepa. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Heureusement, il est de... Hvala lepa, gospod grani sekretar. Eh, z nami ste že nekaj let in eh, še boste nadaljevali v vaši zelo ustvarjalni vlogi. Hvala lepa, hvala tudi za to predstavitev akcijskega načrta za leto 2014 in eh, vidimo se prihodnič.